parlamenta in tiste, ki zasedanje spremljajo na tribunah danes, obvestiti, da žal vsi poslanci niso prisotni v tej dvorani in to zaradi tehnične okvare, ki je zaustavila delovanje vseh letališč v Belgiji upamo, da bodo ta letališča ponovno začela s svojim delovanjem od 4 naprej danes popovdne in mislim, da je prav, da o tem obvestimo državljane, ki nas spremljajo. Zapisnik in druga besedila zasedanja z dne 21. maja 2015.